Good morning, ladies and gentlemen. Dear Speaker of the House of Representatives of the Netherlands, dear Ms. Spoštovana predsednica nizozemskega parlamenta, gospa Ariep, kolegice in kolegi, in predsednik senata nizozemske, spoštovane poslanke in poslanci, kolegice in kolegi, gospe in gospodje. V veliko čast mi je, da lahko tukaj pozdravim poslance z vse Evropske unije. Danes teče že drugi dan našega medparlamentarnega tedna. Včeraj smo imeli konferenco o evropskem semestru, danes pa bomo imeli medparlamentarno konferenco o stabilnosti ekonomski koordinaciji in upravljanju v Evropski uniji. To se imenuje konferenca člena 13. Najprej se zahvaljujem generalnemu sekretarju nizozemske, zato da je bil pripravljen soorganizirati ta dogodek z Evropskim parlamentom. Povedati pa moram, da smo dobro sodelovali na vseh ravneh, na politični ravni in tudi na administrativni ravni. Sodelovali smo odlično, zato se vam še enkrat zahvaljujemo. Kakor običajno ste bili vedno po nizozemsko učinkoviti. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Torej. Gospe in gospodje, gospodarsko ukrevanje teče v Evropski uniji, vendar veliko izzivov nas še vseeno čaka. V letu 2016 bomo obravnavali <laughs> upočasnitev kitajskega gospodarstva, prilagoditev cen, med drugim so cene nafte nizke, monetarna politika ZDA se zaostruje, prav tako pa so države v sponu omejile svoje uvoze. Tudi gospodarstva v razvoju počno podobno, sploh pa še nisem omenil geopolitičnih izzivov, z katerimi se bomo prav gotovo zelo ukvarjali na tokratnem zasedanju Evropskega sveta. Živimo v turbulentnih časih in eh, nekateri ta vprašanja poskušajo predstaviti kot nacionalno vprašanje, vendar to je dejansko evropska zadeva, naprimer begunci obdavčevanje, terorizem, razmere z Rusijo, Ukrajino, Sirijo, Libijo, podnebne spremembe, vprašanje referenduma o Združenem kraljestvu. Nobeno od teh vprašanj ne pripada eni državi članici. Če želimo učinkovito rešiti izzive, s katerimi se soočamo, moramo evropejci držati skupaj bolj kot kadarkoli prej. Zato moramo sodelovati. Sodelovati moramo na evropski ravni. Imamo 508 milijonov ljudi, 28 držav članic in najbogatejši skupni trg na svetu. Samo tako bomo lahko učinkovito ukrepali in globalizacijo usmerjali po svoje, po svojih interesih. Zagotoviti moramo sodelovanje na evropski ravni, zato pa bo treba ukrepiti odnose med Evropsko unijo in nacionalnimi ravni. Medparlamentarno sodelovanje je ključnega pomena pri tem procesu, zato sem zelo hvaležen za to priložnost, da lahko s poslanci razpravljamo o gospodarskem upravljanju in vodenju. Jasno je, da so države medsebojno zelo odvisne države, ki so se odločile, da bodo imele enako valuto. Nekatere države so morale rešiti druge, ki so se soočale z prevelikimi dolgovi. Prav tako pa smo morali okrepiti posredovanje Evropske unije v nacionalnih proračunskih politikah. Ampak po več memorandumih in paktih se zdi, da imamo zdaj politični sistem, ki dobro porazdeli. Odgovornost. Zato moramo spet zagotoviti odgovornost na nacionalne ravni, pa tudi na evropski ravni. Legitimnost, vključno z demokratično odgovornostjo, je ključnega pomena za uspešno izvajanje strukturnih reform in tudi za učinkovito upravljanje v splošnem. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, Včeraj ste govorili o revidiranem evropskem semestru in o vlogi nacionalnih parlamentov ter Evropskega parlamenta, pa tudi o političnih prednostnih nalogah za evropski semester 2016. Zadeve ste obravnavali z več vidikov. Govorili ste tudi o spremljanju projekta BIPS. Govorili ste o trojnem aju in o reviziji večletnega finančnega okvira. Danes se posvečamo okrepljeni ekonomski koordinaciji in upravljanju ter fiskalnemu paktu. Povedati moram, da je danes prva konferenca v okviru 13. člena, odkar smo novembra sprejeli poslovnik. Po dolgih letih težkih razprav smo se končno dogovorili o delovnih metodah in Zaradi tega se bomo zdaj lahko posvečali ne poslovniku, ampak vsebini. Komisija je v letnem pregledu rasti obljubila, da bo ocenila izvajanje fiskalnega pakta. Pričakujemo lahko, da bi rezultat bil, da so med vladni dogovori manj učinkoviti od eh, besedil, ki jih sprejmemo v zakonodajnem postopku. Pri zakonodajni skupnosti je dobro to, da vključuje ustrezen mehanizem za izvajanje odločitev, ki jih sprejmejo so zakonodajalci. Če pa ne zagotovimo dovolj parlamentarnega nadzora, spodkopavamo zaupanje državljanov. To so naše izkušnje iz preteklih let. Zato je Evropski parlament v resoluciji o pregledu okvira ekonomskega upravljanja zapisal naslednje. To je tako imenovano poročilo Beres, ki je bilo sprejeto junija 2015. Dejali smo, da pozivamo k okrepljenim mehanizmom demokratične odgovornosti tako na ravni Evropske unije kot na nacionalni ravni in poziva tudi k temu, da se fiskalni pakt vključi v okvir skupnosti. Gospe in gospodje, Evropska unija ni projekt, kjer se odpovedujemo suverenosti. Ne, gre za to, da najdemo najboljšo prakso za upravljanje in nadzor v globaliziranem svetu. Vsak mora storiti svoje. Vendar, če želimo, da bo Evropa delovala, moramo poskrbeti, da bo zagotovljena možnost parlamentarnega nadzora. Ne moremo sprejeti več Evrope, če to pomeni manj parlamentarizma in manj demokracije. To bi bil recept za neuspeh. Poglavljanje usmerjanja ekonomske politike in nadzora bo mogoče le, če bodo izvoljeni predstavniki evropskih državljanov na nacionalni in evropski ravni prav tako imeli svojo besedo. Zagotoviti želimo demokratično odgovornost na vsakem koraku, vključno v zvezi z nacionalnimi proračune. Smo partnerji in naša skupna naloga je, da ohranimo načelo demokratičnega nadzora. Nacionalni parlamenti in Evropski parlament bi morali skupaj poskusiti storiti vse za to, da izvršno vejo oblasti obdržimo pod nadzorom. Zdaj je naša priložnost, da skupaj delamo na tem projektu. Prav tako vam želim obilo uspeha pri vaših razpravah danes. Hvala lepa še enkrat za vašo prisotnost in hvala za izjemno sodelovanje ter za izjemno dobro upravljeno delo včeraj. Hvala. Zdaj pa dobi besedo moja kolegica, gospa Arip. Monsieur le Président du Parlement européen, cher gospod predsednik Evropskega parlamenta, drage kolegice in kolegi, dame in gospodje, v imenu nizozemskega parlamenta vas želim pozdraviti na tej konferenci o stabilnosti, gospodarskem razvoju in tako naprej, sicer znano pod skupnim nazivom konferenca o 13. členu. Hvala za vaš uvod, gospod Šulc parlamentarci, ki so prišli iz nizozemske, zastopamo naš parlament, ki deluje že 200 let in se nahaja v samem srcu nizozemske demokracije. Me že nekaj let je konferenca o 13. členu da prve mestu, prvega semestra v Evropskem parlamentu. Zato se vam v imenu vseh zahvaljujem za vaše gostoljubje in sprejem ter dobro sodelovanje. Nizozemska eh, se zaveda, da se nahajamo v času, ko imamo veliko dela pred seboj, veliko je težav v naših družbah, ki se ne ustavljajo na nacionalnih mejah naprimer atentat v Parizu in eh, pomembni migracijski tokovi so zadeve, ki so zelo boleče in težavne in s katerimi se moramo spopadati skupaj. Razprava o vlogi Velike Britanije v Evropski uniji in eh, referendum na nizozemskem o pridružitvenem sporazumu Ukrajine pa kažejo na to, da se je svet eh, spremenil in da je vedno bliže svojim prebivalcem, državljanom. Zato je potrebno, da se koordiniramo v tej Evropi. Moramo se naučiti pogovarjati drug z drugim. In to je tudi poglavitna tema nizozemskega predsedovanja Evropski uniji. Zato je nujno potreben tudi parlamentarni nadzor nad tem procesom. Parlament ima v tem zelo pomembno vlogo in nacionalni predstavniki so eh, ravno najbolj poklicani za to, da zastopajo voljivce na različnih ravneh evropskih organov oblasti in odločanja. Niso sicer v vladi, vendar lahko tem bolje pokažejo voljo svojih sodržavljanov in predstavijo svojim Eh, predstavijo svojim državljanom ukrepe komisije in tudi komisiji povedo, kaj mislijo državljani. To še zlasti velja v primeru skupne proračunske politike. To je ravno tema, kjer je naše sodelovanje zelo pomembno. Ravno zaradi tega je bila prvotno ustanovljena skupnost za železo in jeklo. To so bili skupni cili. Sedaj pa gre za veliko širša vprašanja, za ekonomski dogovor in 13. člen je morda nekoliko tehničen naziv za namen naše konference, vendar ne smemo pozabiti na to, da razprave, kateri, ki jih bodo potekale danes, pravzaprav zadevajo samo srčiko naših prizadevanj za stabilno prihodnost in razvoj vseh nas. Ta naloga pa nikoli ni bila lahka. Včasih imamo vtis, da plavamo proti toku in še zlasti, če govorimo o paktu stabilnosti in rasti, kjer smo bili vsi močno angažirani in s čemur smo se zavezali že od leta 97 in zato se zavedamo težav in tudi težav s komuniciranjem in prenosom sporočil v določenih državah članica. Ne glede na to, odkot prihajamo, pa nam je uspelo doseči velik eh, konsens pri OECD in FBI e smo dosegli dogovor, začrtali smo si smer na daljne poti in na to smo lahko ponosni. In sedaj je treba sprejeti nadaljne ukrepe za boj proti ekonomskim in drugim težavam ter jih umestiti v dolgoročne okvire. Seveda, vsi potrebujemo Evropo tukaj in zdaj in zato se je treba odzivati v trenutku, ko težave nastanejo. Moramo pa se pokazati tudi odgovorne, prevzeti odgovornost, ki je v našem primeru še večja, saj smo vendar poslanki in poslanci v parlamentu včasih so te zadeve videti nekoliko abstrakte, ampak v tesnejšem sodelovanju med nacionalnim in evropskim parlamentom ugotavljamo, da je ta konferenca lahko pomembna, če k njej pristopimo interaktivno. In to se bo pokazalo še zlasti danes popovdne, ko bomo razpravljali o konkretnih temah, in sicer drugače, kot ste tega vajeni. Kot parlamentarci bomo spregovorili tudi o ekonomskem upravljanju v Evropi. Gospodarsko upravljanje je pomembno vprašanje, pravzaprav gre za več vprašanj. Sprašujemo se, ali je dovolj prostora za sodelovanje med parlamenti in izmenjavo dobrih praks. Sama menim, da ima pri tem nizozemska pomembno vlogo, ki jo lahko odigra, eh, da se lotimo ukrepov po težavnih zadevah, ki so se dogajale in poskušali bomo doseči uravnoteženo pot naprej, tudi v smislu naših proračunskih politik. Druga pomembna tema je tudi učinkovitost proračunske politike, kako uveljavljati in izvajati nova proračunska pravila v svetu, ki se stalno spreminja. Ali lahko to koordinacijo izboljšamo, ne da bi pri tem ošibili parlamentarni nadzor? To so zadeve, o katerih se moramo pogovoriti skupaj. Razpravo moramo začeti na način, ki bo ustrezal sodobni in odgovorni pregledni sodobni dom, demokraciji, skratka. Mislim, da bomo s tem prispevali k kvalitetni izmenjavi mnen, konstruktivni razpravi. In zato vam želim kakovostno razpravo usmerjeno v dolgoročno vizijo, ki temelji na ideji Evrope. In mislim, da bo dobro, če si bomo znali prisluhniti. Hvala vnaprej. Äh, merci beaucoup, madame la présidente, chers collègues. Euh, Hvala lepa, gospa predsednica, draga kolegica. Morda še informacija za vse vas. Ravno kar so mi povedali da je leto 137 parlamentarcev, ki ste tukaj prisotni. To je rekordno število in najlepša hvala za vašo navzočnost. Upam, da ste odločeni ostati do konca v tej dvorani. Po posluhu nadaljujemo s predsedovanjem. Eh, pridružil se nam bo gospod Vaka, ki prihaja tudi iz Nizozemske. In sedaj prosim, so predsedujoče, naj se mi pridružijo. Thank you, Mr. Schulz and Hvala, gospod Šulc, hvala, gospa Arib. Pozdravljeni. Nadaljevali bomo sejo. Gospa Arib in gospod Šulc sta podala svoja mnenja. To bo prav gotovo vplivalo na razpravo in eh, zahvaljujemo se Evropskemu parlamentu, da nas gosti tukaj v plenarni dvorani v Bruslju. Vidim nekatere obraze, ki so bili prisotni tudi včeraj. Verjetno boste lahko povedali kaj o izkušnjah z včerajšnjega dne. V prvem delu se bomo posvečali najboljšim praksam. Pričakujem, da ste že dobili dokumente v zvezi s to konferenco, In pričakujem tudi, da ste dokumente seveda prebrali. Tisti, ki pa dokumentov niste uspeli prebrati, želimo vestiti, da dokument vsebuje več elementov, kakšne so trenutne izkušnje, kako so merila med seboj povezana v praksi, kako države članice obravnavajo stroške, kot so vedno višji stroški zdravstvenega zavarovanja in pokojnin. Ali institucionalni okvir parlamentu zagotavlja dovolj manevrskega prostora za medparlamentarno prakso in kako bi lahko politično lasništvo nad priporočili sveta izboljšali na nacionalni ravni. Prav gotovo boste tudi vi pozdravili Jorona Dijsselbluma, predsednika Evroskupine. Mislim, da je to zasedanje, zasedanje, ki poteka ravno ob pravem času. 11. februarja je bilo zasedanje Evroskupine in uh, zdaj nam bo lahko Jerom povedal, kaj so se tam pogovarjali. Pozdravljam tudi Kersa Vendrika, podpredsednika izuzemskega računskega sodišča. On bo govoril o mehanizmu pregledovanja, kar zadeva upravljanje evroobmočja. Pozdravljam pa tudi gospo Valeli Rabo, splošno poročevalko francoske nacionalne skupščine. Ona sedi v odboru za finance. Povedala nam bo, kako Francija obravnava nedavne gospodarske izzive v zvezi z točkami, o katerih govorimo danes. Na koncu seveda pozdravljam tudi so predsedujočega in on bo pozdravil mene. On je predsednik odbora za ekonomske in monetarne zadeve v Evropskem parlamentu. Danes opravlja dve funkciji, kajti on bo prav tako podal intervencijo na to temo. Preden predam besedo našim gostom, želim na kratko povedati, kakšen je cilj te konference. In čisto na kratko bom podal tudi svoj govor. Bil sem član odbora, ki je organiziral konferenco in menili smo, da bi bilo dobro, da si po nekaj letih spet izmol, izmenjamo izkušnje. Nekaj let že fiskalni pakt namreč teče. Živimo v času prekomernih proračunskih primankljajev, drugi pa smo v okviru določenih kazalnikov fiskalnega pakta. Situacija je torej različna. Na začetku izmenjave mnen vam na kratko želim povedati, kakšne so moje izkušnje. To bo moja edina intervencija, kar zadeva vsebino. Sem član odbora za finance, odgovoren sem za proračun na nizozemskem. V, na nizozemskem imamo sistem dveh domov. Oba domova imata pravico, da potrdita ali zavrneta osnutek zakonodaje, in za vsak proračun velja, da mora dobiti večino v obeh domovih parlamenta. V prvem delu obravnavanja proračuna sem imel občutek, kot da se nekdo od zunaj umešava v naš obstoječi proračunski cikl, ki ga tako zelo cenimo. Prav tako nam je začelo zmanjkovati časa Govorili smo o priporočilih za posamezne države, ki jih je bilo treba preusmeriti v proračunski postopek in potem je bilo treba za sistem najti dogovore ali pa tudi ne. Na začetku prvega evropskega semestra je nizozemska vlada in ministr za finance bo to potrdil, je bila nizozemska vlada torej pred velikim izzivom. Niso imeli večine v obeh domovih za uvajanje strukturnih sprememb. Govorili smo o nepremičninskih posojilih, o stanovanjih, o pokojninah, o upokojitveni starosti in tako naprej. Moje mnenje je naslednje. Fiskalni pakt je pokazal, da ima tako prednosti kot tudi slabosti. Ena od prednosti je naslednja. Pogodba je uvedla neke vrste zunanjo disciplino, zunanjo disciplino referenco, na katero se je mogoče sklicevati. In to temelji tudi na zunanji analizi. Včasih ustraja pri tem, da se uvedejo nojno potrebni ukrepi. Seveda pa obstajajo tudi pomankljivosti, večina pa si je vredno že izkusila tudi to. Namreč nepoznana terminologija, novo poseganje v obstoječi cikl, dodatno delo in politično izbira vrčevalnih ukrepov. Če sem odkrit, se s tem strinjam, ampak zavedam se, da je v bistvu politične razprave in eh, terminologije se je prav tako mogoče naučiti, tudi proračunski cikl je mogoče obvladati, tudi največje podrobnosti, vendar določeni vidiki so še vedno neznani. In to je povezano z enim od vprašanj danes, namreč legitimnost poglobljenega vpliva cikla fiskalnega pakta. In ta konferenca je namenjena prav temu vprašanju. Izkušnje nejasnega postopanja v evroskupini omejene vloge Evropskega parlamenta in omejene vloge drugih institucij kažejo, da se legitimnost fiskalnega pakta s tem slabša. Vprašanja v proračunskem ciklu so ključnega pomena v nacionalnih razpravah. Zato boste številni, še posebej iz držav, kot so Portugalska, Irska, Cipr in Grčija, lahko povedali svoje v zvezi s tem. Danes je priložnost, da si izmenjamo mnenja v svezi s tem. Upam, da se bomo drug od drugega lahko tudi marsikaj naučili in to je cilj današnjega dopoldneva. Zdaj pa še nekaj praktičnih vidikov. Mislim, da ste že mm, izkušeni, veste, kako priti do besede. Predstavil sem štiri govornike, Poskrbeti pa bomo poskušali, da vas bo lahko spregovorilo čim več. Smo pa časovno omejeni, zato je treba ustrezno tudi ravnati. Zato prosim, da ste potrpežljivi in da se držite časa za govor. Če in ko vas bomo za to prosili. Torej, intervencije bodo dve ali tri minute, odvisno od tega, koliko se vas javi k besedi in tukaj bomo zelo strogi. Vsi imate obraste za prijavo k besedi če želite besedo, izpolnite obrazec. To velja za nacionalne poslance in tudi za evropske poslance. Govorila bosta dva nacionalna poslanca, potem pa eden evropski poslanec. Če bo treba to formulo prilagoditi, jo bomo seveda prilagodili, vendar takšno je naše izhodišče. Zdaj pa dajem besedo Jurenu Dajsenblumu. Ampak, Joren, povem vam, da bom tako strok pri času za govor, ki je 10 minut, kot ste vi pri proračunski disciplini. Demen. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ali lahko ki vidim, koliko časa mi še ostaja? Vas bom spomnil. Dobro, hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje, veliko veselje mi je, da sem danes tukaj na tej medparlamentarni konferenci. Mislim, da je to zelo koristen forum. Z vidika evroobmočja mislim, da lahko vsi veliko potegnemo iz tesnega sodelovanja med politiki na evropski in nacionalni ravni. Na začetku želim povedati, da na hitro predstavim, sem želel povedati, da bom na hitro predstavil gospodarsko situacijo, potem pa se bom posvetil poročilu petih predsednikov in delu, ki ga moramo opraviti na področju gospodarskega upravljanja. Evroobmočje je premustilo krizi dolga in finančnih trgov, zahvaljujoč reformam v državah članicah. To so spremljene inovacije na ravni institucije EU. Vsi smo zavezani skupni valuti. Evroobmočje je zdaj v tretjem letu okrevanja, to okrevanje je zdaj močnejše v državah članicah. Znaki so dobri, ampak še vedno smo odvisni od pozitivnih dejavnikov, naprimer nizkih cen nafte, pozitivne finančne politike in tudi nizkega menjalnega tečaja zunani pritiski, naprimer upočasnitev na kitajskem in državah v sponu, nam kažejo, da je treba storiti še več, zato da bo okrevanje lahko stalo na lastnih nogah. Še vedno imamo preveč visoke stopnje presposobnosti, obstajajo pa tudi razlike v gospodarski uspešnosti po državah članicah EU in to kaže, da ni časa za spanje na lavorikah. Na delničkih trgih je pred kratkim prišlo do volatilnosti in to kaže, da je treba zagotoviti izvajanje reform in da se moramo držati pravil bančne unije. Sem predsednik Evroskupine in Ecofina, zato pozdravljam pobudo komisije, da ustvari unijo kapitalskih trgov. Tako bomo diverzificirali in izboljšali možnost financiranja realnega gospodarstva. Zato, da bomo lahko ukrepili tudi bančno unijo in finančni sektor, zato da razbijemo to povezavo med bankami in državami. Krepitev bančne unije ne zadeva samo sistem jamstva depozitov in skupni sklad za reševanje, omenjam tudi napredek na področju zmanjševanja tveganja in bolj enake konkurenčne pogoje za banke. Tveganja moramo obvladati in jih čim bolj omejiti. Bančna unija naj bi preprečila, da bi davkoplačevalci morali reševati neuspele banke. Začetek veljave s 1. januarjem direktive BRRD je korak v pravo smer. Iščemo konvergenco in to je tudi osnovna tema poročila petih predsednikov. Poročilo ima naslov zaključevanje ekonomske in monetarne unije. Skupaj z predsedniki drugih institucij sem avtor tudi sam. V poročilu želimo zadeti pravo ravnotežje med realnostjo in vizijo in to se odraža v postopnem pristopanju. Do sredine leta 2017 predlagamo več kratkoročnih ukrepov, zato da bo evroobmočje bolj odporno v trenutnem seveda pravnem okviru. To je v bistvu popravljanje fiskalnih, makroekonomskih in finančnih neravnovesij, Seveda pa se bomo borili tudi proti razdrobljenosti finančnega trga. Ukrepiti želimo nacionalno lasništvo nad političnimi priporočili z evropske strani, okraniti pa želimo tudi demokratično odgovornost. Vse to je med seboj povezano, zato moramo zagotoviti napredek na vseh ravnih hkrati, zato da lahko olajšamo prestop na drugo stopnjo, kamor spadajo bolj dolgoročni ukrepi, zato da dokončamo arhitekturo EMU do 2025 tukaj bi morda potrebovali spremembo pogodbe. Evropski svet je dejal, da bodo najkasneje v koncu 2017 obravnavali, kaj je treba storiti za te potrebne spremembe. Predlogi komisije, še posebej komisarja Dombrovski, so za prvo stopnjo zaenkrat še niso bili deležni širše podpore. V evroskupini in v ekofinu ter v pripravljalnih organih zdaj natančno razmišljamo o različnih pobudah, s katerimi naj bi uvedli predloge za prvo stopnjo. Eden od teh predlogov je oblikovanje nacionalnih organov za konkurenco. Po mojem mnenju bi morali organi za konkurenco določiti politično razpravo, zato da bodo lahko vlade in države sprejele prave odločitve. Nacionalni organi ali odbori za konkurenco bi lahko določili tudi agendo za reforme na nacionalni ravni. Izboljšali bi lahko zasnovo reform. To je ključnega pomena. Izboljšati moramo tudi trajnost našega socialnega modela, izboljšati moramo zaposlovanje in zaposljivost. Seveda pa mora proračun ostati trden. Nacionalni odbori za konkurenčnost ne smejo napadati kolektivnih pogodb o plačah. Ne, gre za zasnovo nacionalnih reformnih programov, ki bodo krepili popraševanje doma. Neodvisni politični nasveti, izmenjava izkušenj in znanja, vse to je ključnega pomena. Zato mislim, da potrebujemo mrežo nacionalnih odborov za konkurenco po evroobmočju. Zdaj pa še ključna vloga nacionalnih parlamentov če želimo, da bodo naši instrumenti učinkoviti in če želimo, da bomo imeli močnejšo Evropsko ekonomsko in monetarno unijo, moramo vsi sodelovati. Gre za skupne izzive, zato mislim, da morajo nacionalni parlamenti storiti svoje na tem področju. Od letos naprej bomo poskusili te skupne ekonomske izzive bolje vključiti v skupna priporočila, kajti izvršili bomo priporočila za evroobmočje v celoti na začetku evropskega semestra. Tako bodo priporočila za evroobmočje lažje vključena v priporočila za posamezne države, ki se izdajajo maja. Ta priporočila za evroobmočje pozivajo tudi k koordinaciji ekonomske politike. Države si bi lahko izmenjevale izkušnje na področju izvajanja reform, lahko pa bi tudi okrepili merilnike, s katerimi bi lahko videli, kje je umeščena kakšna država. To je po mojem mnenju zelo dobro, zato je tematska razprava o rasti in delovnih mestih zelo pomembna v delovnem programu Evroskupine. V zadnjih nekaj letih smo napredovali pri tem, kako usmerjamo svojo ekonomsko politiko storimo, pa lahko še veliko več, ko govorimo o dejanskem izvajanju. Izvajanje priporočil za posamezne države bi lahko izboljšali s tem, da omejimo število priporočil. Če vidite, koliko priporočil dobi vsaka država članica vsako leto, boste kmalo razumeli, o čem govorim. Drugič, mislim, da bi se morali posvečati temu, kar je res nujno storiti v posamezni državi. In še nekaj, mislim, da morajo države članice prevzeti več lasništva nad tem. Preveč držav članic ta priporočila pač prebere, na to pa izvajo nacionalne programe in nacionalne prednostne naloge po svoje. Še dve minuti prekinja predsedajoči. Tretjič. Priporočila po posameznih državah ne smejo biti letna schema, priporočila bi morali izdajati za nekaj let. Hkrati Vlade so običajno na oblasti za 3, 4 ali 5 let in v teh letih bi lahko vlade izvajale niz priporočil, o katerih se dogovorijo s komisijo parlamenti, tako na evropski ravni, kot tudi na ravni prestolnic. Vloga parlamenta pri oblikovanju lasništva je ključnega pomena, vključiti pa je treba tudi socialne partnerje. in še Evropski parlament. Evropski parlament bi moral izkoristiti svoje pristojnosti iz pogodbe in sekundarne zakonodaje, še posebej v kontekstu ekonomskega dialoga. Evropski parlament to že počne v duhu poročila petih predsednikov, krepi svoje vključevanje. Naprimer, obravnavali so priporočila komisije za Evropmoče za leto 2016, plenarne razprave sem se udeležil skupaj s predsednikom komisije Junkerjem in podpredsednikom Dombrovskisom. Vedno se z veseljem odzovem na vabilo odbora Ekono v Evropskem parlamentu, da se udeležim njihovih sej. Danes smo dejansko začeli v praksi izvajati poročilo petih predsednikov. Poziva namreč k temu, da predstavniki sveta in komisije sodelujejo na medparlamentarnih zasedanjih. Če želimo zagotoviti boljši dialog, moramo povečati preglednost tudi zasedan evroskupine. In to sem sam tudi začel izvajati. Vi ste že to omenili, predsedujoči. Pred zasedanji bomo objavili bolj podrobni dnevni red, po zasedanju pa bomo objavili zapiske, kjer bodo navedeni tudi sklepi. Čim prej bomo poskusili zagotoviti tudi, da bodo javni dokumenti, o katerih razpravljamo. Sveda bomo to storili v tesno sodelovanju z institucijami, ki te dokumente tudi zagotavljajo. Sem predsednik Evroskupine in e-, Ekofina, zato podpiram pobude za to, da razširimo razpravo o gospodarski politiki. To so pobude, ki bodo prispevali k temu, da povečamo nacionalno lasništvo, tako da dvigamo ozaveščenost in oblikujemo politično podporo za izvajanje potrebnih političnih reform. Po mojem mnenju je to v nacionalnem interesu, pa tudi v interesu vseh skupaj. Upam, da bomo danes slišali veliko novih zamisli v tej smeri. Hvala. Hvala, gospod Dajselblom. Um, uh, Zdaj pa besedo dobi gospod Kes Vendrik. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, dragi delegati, delegatke, hvala za to priložnost. Skušal bom biti kratek in govoril bom hitro. Ne prehitro, seveda ne. Gospe in gospodje, Evropska unija se je soočila s številnimi spremembami na področju proračuna in na drugih področjih in to od 90-ih let naprej od izbruha finančne in gospodarske krize v jeseni leta 2008 je EMU pod pritiskom in vsi smo to izkusili. Določene napake eh, so bile odkrite in tudi popravljene, še posebej v evroobmoči. Tudi rukne v evropski zakonodaji eh, so eh, bile do določene mere zapolnjene in Evropska unija Eh, ter države evroobmočja so eh, začele s številnimi zakonodajnimi pobudami. Podporni programi so bili oblikovani, eh, določeni ukrepi so bili vzpostavljeni v sodelovanju z IMF, zato da se podpre določene države članice. Začela se je bančna unija in sicer pod nadzorom Evropske centralne banke. In Nova bančna in proračunska pravila so bila tudi uvedena zato, da se okrepi eh, proračunski nadzor eh, strani Evropske unije, torej nad državami članicami. Ta pravila so tudi del evropskega semestra. Septembra leta 2014 je nizozemsko računsko sodišče objavilo poročilo o teh pravilih ki so se izvajala zato, da bi bila okrepljena Evropska ekonomska monetarna unija. To smo naredili na prošnjo nizozemskega senata, zato ker eh, lahko ta nova pravila vplivajo tudi na proračunske postopke na nizozemskem in v drugih državah članicah. Pri teh pravilih gre predvsem za zaupanje v evro. In zato smo se odločili, da zauzamemo širši pristop, torej da vključimo tudi evropske institucije in države članice. E, naša revizija nas je pripeljala do določenih zaključkov in do lekcij za prihodnost. E, nekaj teh rezultatov bi vam danes rad predstavil. No, na teh prosojnicah boste videli naše ugotovitve, nekatere smo tudi še posodobili pred kratkim upam, da vidite te številke, eh, zelo goste so in kažejo, kdaj so eh, evropske države eh, bile podvržene postopku zaradi primankljaja. To je označeno z rumeno barvo. Evropska pravila v preteklosti glede nadzora proračunov se niso izvajala dosledno od leta 1999 naprej. In samo določene države so dobivale eh, napotke, finančne sankcije niso nikoli bile uvedene in države, ki niso izvajale eh, vseh postopkov, so eh, dobile odlog, dobile so več časa. To pa se je spremenilo z novimi pravili od leta 2010 naprej. In mm, države, ki so podvržene postopku zaradi pretiranega primankljaja, zdaj morajo ukrepati. Prej se Evropska komisija dosti krat ni odločila za postopek eh, zaradi izjemnih okoliščin eh, in eh, niso tako izvajali proračunske discipline. Treba je okrepiti makroekonomsko in proračunsko politiko držav članic. To se je do določene mere že zgodilo. Gre pa za kompleksna pravila in zaradi tega države članice oziroma evropske institucije zato težko izvajajo Eh, nadzor in upoštevajo vsa ta pravila. Jasno je tudi, da zaradi uvedbe eh, novih pravil v šesterčku in dvojčku eh, je prišlo še do bolj zapletenih zadev za Evropsko unijo in ta še težje nadzoruje države članice. Ampak Evropska unija mora imeti de facto sposobnost da spreminja politike držav članic, ampak ta sposobnost je tudi omejena, kajti v končni fazi so odgovorne države članice. No, na naslednji prosojnici vidite nove postopke eh, v zvezi z makroekonomskimi neravnovesi. Vidimo, kako so ti postopki delovali do današnjega dne. Imeli smo fazo detekcije in pa fazo preventive. Leta 2014 se je število takih postopkov povečalo. Eh, korektivna faza makroekonomskih eh, neravnovesij oziroma popravkov teh neravnovesij še ni bila aktivirana. Eh, komisija ima diskrecijsko pravico, da se lahko odloči, ali je nekje prišlo do pretiranega mm, neravnovesja ali ne in ali je treba vzpostaviti postopek korekcije. In sicer Eh, je to odvisno tudi od resnosti, vendar pa ta postopek ni povsem transparenten. Še vedno se razvija tukaj vloga Evropskih institucij. Evropska komisija je sprožila razpravo, kako harmonizirati postopke poročanja, da bi se uh, povečala primerljivost rezultatov držav članic na področju proračuna. Nam se to zdi zelo pomemben razvoj. Na koncu pa želim izpostaviti še nekaj. E, dobro upravljanje in pa demokratičen nadzor ter odgovornost e, na strani Evropske unije e, ne velja v enaki meri za evro območje oziroma za evro skupino, oprostite. Gospe in gospodje, ko je bilo objavljeno naše poročilo pred letom in pol, smo o tem govorili tudi v nizozemskem parlamentu. Predstavili smo te naše zaključke kot neko lekcijo za prihodnost in veseli me, da bom to storil tudi danes. Države članice niso v zadnjem desetletju upoštevale vseh pravil, pravil, ki so bila vzpostavljena pred letom 2008. Razen, če je Evropska unija ukrepala v zadnjem trenutku. Imeli smo Eh, kompleksen nabor pravil, ki pa se niso izvajala in to je spodkopalo zaupanje v evropsko ekonomsko upravljanje. Ključni cilj okrepitve evropskega ekonomskega upravljanja je, da se ponovno pridobi zaupanje finančnih trgov, javnosti in pa eh, podjetij v delovanje evropskega gospodarstva, eh, še posebej v evroobmočju. Veliko je postopkov in pravil in uh, vse to kliče po poenostavitvi evropskega ekonomskega upravljanja in pa po boljšem izvajanju. Treba je uh, odpraviti prekrivanja in pa postopke poenostaviti v kar največji meri. Potem je treba povečati transparentnost pri mikro, eh, makroekonomskih neravnovesjih. Imamo zdaj preglednico, ki razjasnjuje eh, odnose in pa eh, rezultate pri posameznih državah članicah. Mislim, da bi okrepili zaupanje javnosti, če bi vse skupaj postalo bolj pregledno, tudi ko gre za pakt stabilnosti in rasti. Mm, potem pomembno bi bilo tudi jasno pokazati, kako države izpolnjujejo priporočila po posameznih državah članicah. Ekonomsko upravljanje eh, je zelo pomembno tudi na dolgi rok. Eh, strukturno ravnovesje eh, je treba doseči in razprava, ki sem jo omenil prej o harmonizaciji pravil poročanja v Evropski uniji, je zelo pomembna. Mm, pomembna je tudi za vas kot parlamentarce, kajti to vam uh, nudi večjo priložnost, da uh, dosežete uh, bolj vseevropski uh, pregled in več uh, parlamentarnega nadzora bi morali posvečati tem temam. Na koncu pa želim omeniti še naslednje. Bolje treba nadzorovati tudi evroobmočje. Predsednik evroskupine mm, je prejšnji teden na dnevni red uvrstil tudi transparentnost evroskupine in zato se mi zdi to tako zelo pomembno. Pomembno se je zavedati, da e, to še ni e, vse upoštevano v evropskih institucijah. Mogoče bi bilo treba v prihodnje nastaviti nekega stalnega predsednika. No, imamo pa tudi eh, dilemo v interesu vseh držav članic je, da evroobmočje dobro deluje. Gospodarstva teh držav in pa tudi prihodnost eh, državljanov eh, sta od tega odvisni in evroobmočje mora delovati. Zato je proračunska disciplina držav članic tako pomembna in mora biti okrepljena. Še nekaj bi rad povedal. V preteklosti smo videli, da je Evropska unija sprejela eh, pristop, eh, ki temelji na pravilih. Evropska unija je skušala eh, ponovno pridobiti zaupanje trgov s tem, da je vzpostavljala nova pravila ali pa zaostrovala že obstoječa pravila. Skladnost oziroma upoštevanje držav članic teh pravil pa še ni optimalna. Države teh pravil še ne upoštevajo v polni meri. Eh, prav tako Evropska unija ni v celoti izpolnevala pravil in zdaj se postavlja vprašanje, ali je ta pristop, eh, ki izhaja iz pravil, najboljši. Ali bi morali stvari zasnovati drugače? Ali države članice želijo, da evropska gospodarstva uh, vodi do določene mere Bruselj? ali pa so eh, pravila preveč kompleksna, da bi jih eh, lahko usklajevali in vsa upoštevali. Po eni strani imamo striktna pravila, po drugi strani pa se ta pravila ne upoštevajo in eh, mislim, da to ne prispeva k zaupanju finančnih trgov in podjetij. In to tudi ne prispeva dobro k delovanju evropskega gospodarstva. Potrebujemo odločno razpravo o evro območju in o tem, eh, kaj bo to območje naredilo bolj zdravo. In tukaj so evropski poslanci in nacionalni poslanci ključnega pomena. Mogoče je zdaj še prezgodaj govoriti o tem. Eh, po krizi se gospodarsko upravljanje še postavlja na noge, nova pravila so eh, v igri, o tem se razmišlja. In ta nova zasnova se mora še eh, dokazati kot koristna. Torej, rezultate bomo eh, videli še le v prihodnjih letih. Hvala za pozornost. Um, Najlepša hvala. Še vprašanje za razpravo. Ali predlagate eh, pristop, ki temeli na načelih? ali na pravilih. Sam sem samo izpostavil to vprašanje, je odgovoril predstavnik računskega sodišča eh, nizozemske. Zdaj pa besedo dobi gospa Valerija Rabo. Hvala, dragi kolegi, gospe in gospodje. Rada bi v tem svojem kratkem prispevku obravnavala tri teme. E, najprej izkušnje pilotnega projekta eh, javnih financ, ki smo ga izvedli v Franciji. Druga točka je eh, ekonomski cikl in pa evropski instrumenti, kako nam ti pomagajo. Potem imamo pa še nacionalni reformni program in tukaj se pridružujem eh, predsedniku Evroskupine, ki je rekel, da eh, je dizajn reform ključnega pomena. Sama se strinjam s tem. No, kaj se je zgodilo v Franciji? Imeli smo tukaj prosojnico, ki jo želim pokazati. Francija je ena od tistih držav, ki niso povsem spoštovale pakta za stabilnost in rast. In zdaj ugotavljamo, da so javni izdatki se v zadnjih desetih letih povečali za 35 milijard evrov na leto. 3,5 e, odstotka BDP-ja to znaša vsako leto. Zadnji dve leti smo izvajali zelo pomembne reforme. Eh, zdaj smo eh, povečanje javnih izdatkov znižali na nič cela devet odstotkov, torej to se zdaj povečuje manj hitro kot eh, BDP in to je zelo pomembna etapa, ki smo jo dosegli in sicer z odločnimi ukrepi, ki so bili sprejeti glede javnega upravljanja. Na ta način smo uspeli zaustaviti Eh, povečevanje javnih izdatkov in to nam je omogočilo zmanjšati eh, javni primankljaj, eh, ki je znašal 5 odstotkov v 2011, takrat je bila kriza na višku, v zadnjih letih pa je padel na 3,8 odstotka, letos 3,3 odstotke. Drugo vprašanje, ki se je postavilo, pa je bilo naslednje. Šlo je za zmanjšanje javnih izdatkov in torej drugo vprašanje pa je, kako se oblikuje ta politika in kako uh, se usklajuje z makroekonomsko razpravo, z uh, ustvarjanjem rasti. Eh, in tukaj imamo ključne projekte v okviru Evrope 2020. Dobili smo torej orodje, ki je po mojem mnenju zelo pomembno. In sicer pilotni projekt oziroma vodenje uh, Eh, strukturnega eh, primankljaja. Tako lahko vidimo, kje smo v tem gospodarskem ciklu in kje so tisti vzvodi za zmanjšanje primankljaja. Eh, kako torej tudi zagnati rast. In to urodje je zelo pomembno in zelo zanimivo. Moram pa priznati tukaj pred vami, da nisem povsem prepričana, da to urodje vsi dobro razumejo. Naprimer v nacionalni skupščini v Franciji upam, da ne bom užalila kolegov, ampak mislim, da manj kot deset kolegov razume, zakaj pri tem gre. Oziroma, kakšen uh, potencial je s tem povezan za strukturni primankljaj. Vidim, da se predsednik evroskupine uh, smeje. Eh, strukturni primankljaj oziroma upravljanje tega primankljaja eh, ni dobro razumljeno. In rada bi, da nam komisija da več orodij, da bomo to bolje razumeli, da bomo bolje razumeli, kje smo v tem ciklu. V naši državi, pa tudi v eh, več evropskih državah skupaj. To je tista moja prva točka, ki jo želim izpostaviti. Druga točka o eh, strukturnem primankljaju pa je naslednja. Če eh, ukrepamo mogoče preveč nasilno, zmanjšamo javne izdatke, to je res, ampak zmanjšamo tudi naložbe, eh, kako potem doseči rast. In rast v Evropi je eh, povezana z naložbami. To je tisti vzvod, ki je bil poškodovan pri nas, ko smo zmanjšali javne izdatke. Mogoče zato, ker to upravljanje eh, strukturnega primankljaja ni bilo dobro razumljeno, tudi ni bilo dovolj dokumentov, dovolj informacij in informacij vsega skupaj nismo znali dobro izmeriti. No pa še tretja stvar, ki se mi tudi zdi eh, zelo pomembna in ki smo se naučili v Franciji, tu pa je nacionalni program reform in tukaj se pridružujem predsedniku Evroskupine. To je tista ključna faza, kako bomo bolje upravljali finanč, eh, javne finance in dosegli po drugi strani tudi uh, rast in delovna mesta. Glede te točke mi je žal, da pet ciljev, ki so izpostavljeni v agendi 2020, da se teh pet ciljev ne pregleduje bolj natančno v naših nacionalnih parlamentih. Pet ciljev imamo, ki so zelo natančni, podrobno opredeljeni in ki se mi zdijo tudi zelo aktualni za to, da se spodbuja rast v naših državah članicah. Eh, gospod predsednik Evroskupine, eh, rekli ste, da ni treba podajati preveč priporočil, ampak teh pet ciljev je zelo dobro opredeljenih. Mislim, da bi komisija morala o njih govoriti tudi v nacionalnih parlamentih in eh, razmisliti bi morali, kakšne odgovore lahko mi zagotovimo v skladu oziroma za doseganje teh ciljev. Gospodarski cikli pa niso v vseh državah članicah enaki. In zaključila bom s tem mislim, da bi ta ukrep moral biti veliko bolj ofenziven, tako tukaj v Evropskem parlamentu kot v nacionalnih parlamentih. Jasno bi morali povedati, kako doseči te cilje, ki so izpostavljeni v agendi 2020. In morali bi povedati tudi, kje se vsaka država nahaja v gospodarskem ciklu. Zaključila bom s to temo, gospod eh, predsedujoči. Mislim, da ste nam dali dobro izhodišče. Eh, mislim, da bi potrebovali pa. Eh, več eh, spodbude, da bi eh, o vsem tem razpravljali tudi v nacionalnih parlamentih. Hvala. La majorité de députés ici comprennent. Večina poslancev tukaj ne vem, če razume strukturni primankljaj, ne vem. Zdaj pa bo besedo dobil gospod Gualtieri, moj sopredsedujoči, da še on poda prispevek na to temo. Izvolite. Very much. Uh, uh, Hvala. Kot se vsi dobro zavedamo in kot je povedal tudi predstavnik nizozemskega računskega sodišča, vidimo, da naš okvir gospodarskega upravljanja ni zadosten, da bi se gospodarske politike v evroobmočju eh, na najboljši možen način izvajale. Eh, vsi si prizadevamo za poglabljanje ekonomske in monetarne unije in to je zapisano tudi v poročilu petih predsednikov. Tudi najbolj ambiciozni eh, cilji, eh, o katerih razpravljamo, eh, se niso izpolnili in dva znana bankirja sta pred kratkim rekla, da je treba ukrepiti vlogo evropskih finančnih ministrov. Ti odločajo o financah v posameznih državah članicah. In to nas uh, vodi tudi do enako ambicioznih uh, ciljev, da eh, se ukvarjamo tudi z lastnimi sredstvi, da uredimo to vprašanje. To so izzivi, ki so ključnega pomena, ampak uh, uh, jih ne moremo še realistično doseči. Moramo pa izkoristiti instrumente, ki so pred nami, ki so nam na voljo, uh, da bomo izpolnili zelo zahtevne izzive trenutne gospodarske faze. In eh, z Vajdmanom in Villarodega ja se ne strinjam, eh, namreč pravita, da imamo samo dve alternativi, ali spremenimo pogodbo eh, in prenesemo suverenost, ali pa, in tukaj citiram, da se lotimo decentraliziranega pristopa, ki bo izhajal iz individualne odgovornosti in bolj strogih pravil. Mislim, da obstaja tudi tretja pot. In sicer dožnost imamo, da mm, podpremo rast delovna mesta in pa konkurenčnost našega gospodarstva. Če želimo ukrepati konkretno in ne samo abstraktno, če želimo iti proti eh, pristni ekonomski in monetarni uniji, potem bi rekel, da je predsednik Juncker šel v to smer. Eh, gospodarsko linijo moramo zasledovati eh, z bolj dosledno uporabo orodij, ki so nam že na voljo to linijo moramo okrepiti zdaj, glede na eh, ranljivost gospodarskega okrevanja in pa vseh težav v gospodarskem in monetarnem okolju. To pomeni predvsem fiskalno politiko, ki mora biti odgovorna in eh, mora biti tudi bolj usmerjena v rast. Treba se je zavzeti za eh, postopne fiskalne prilagoditve, zato da se bodo bolje ocenili tudi določeni elementi, ki še niso bili uh, upoštevani pri reformi uh, pakta za rast in stabilnost. Naprimer, nizka inflacija je tak element. Eh, gospa Rabo je povedala nekaj zanimivega. Poenostavitve so pomembne, ko gre za izdatke. Manj strukturnih indikatorjev potrebujemo. In mislim, da tudi IMF dela na tem to legalno ni neskladno s fiskalnim paktom, eh, kajti člen 2 eh, fiskalnega pakta pravi, da prevladuje evropsko pravo, evropska zakonodaja. To je definirala tudi komisija, ki pravi, da eh, lahko upoštevamo tiste pragove pri izdatkih. Tretji element pa zadeva Eh, sestavo proračuna. Ta mora biti bolj naložbam prijazen. Potem pa še en aspekt, eh, eh, ki je povezan s to politiko in sicer, da se poveča potencial za rast. Mislim, da je postavljanje pragov tukaj zelo pomembno. Jerom Dajsblom je rekel, da je to pomembno tudi za konkurenčnost. S tem se načeloma strinjam potrebujemo manj eh, pravil, ampak bolj učinkovita pravila. In nekaj e, smernic za konvergenčnost je tudi predlaganih. Treba je dopolniti enotni trg, tudi enotni trg kapitala in pa uporabiti urodje iz Junkerjevega načrta. Ti morajo efektivno popraviti primaklaje na trgu oziroma pomankljivosti na trgu. Z boljšo koherentnostjo lahko ta politika okrepi potencial eh, ekspanzionistične politike ECB eh, e in lahko to tudi prispeva k rasti in delovnim mestom. Ampak da se bo to zgodilo, je treba istočasno zagotoviti tudi okvir finančne stabilnosti. In v tem pogledu je ključnega pomena to, da damo jasne signale za zaključek bančne unije, za dopolnitev bančne unije in da se bodo pravila inteligentno izvajala. To so pravila, ki smo jih že sprejeli in ki jih ne smemo postavljati pod vprašaj. Trgov ne zanimajo abstraktne razprave o uh, pravi mešanici t, uh, delitve tveganja in tako naprej. E, trgi želijo vedeti, ali, smo, ali imamo stvari pod nadzorom in ali smo sposobni reševati konkretne probleme. Ali pa uh, smo si preprosto zvezali roke zato, ker nam manjka vzajemnega zaupanja. Treba je ukrepiti dialog in okrepiti zaupanje. In to je tista ključna naloga, ki nas čaka na tem področju. Medparlamentarno sodelovanje lahko k temu prispeva prav tako ta konferenca. Najlepša hvala za vašo pozornost. Thank you. Um, and that's concluding the Najlepša hvala, s tem smo zaključili uvodni del. In mislim, da ste vsi štirje odprli veliko zanimivih vprašanj za razpravo. Do enajstih imamo še čas in mislim, da ste sedaj že kar nestrpni, da bi tudi sami spregovorili in eh, tukaj bo kolega predsedoval razpravi. Thank you, chair. Uh, we now have the first speaker. Uh, Hvala, predsedujoči. Sedaj imamo prvega govornika iz Portugalske, gospod Jorge Oliveira. Dve minuti imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Celotna zamisel o strukturnem ravnotežju je zelo eh, pomembna, vendar gre za zelo zgoščeno zadevo države, ki e, so 120 odstotkov zadolžene, res morajo zmanjšati zadolženost. To je popolnoma jasno. Zastavil bom preprosto vprašanje. Zanima me, ali bo to kompleksno vprašanje zmanjšanje strukturnega neravnovesja nekaj, kar bo še pomembnejše v prihodnosti. Namreč država članica menim, da je to zelo pomembno. In če hočemo te zadeve Eh, resnično spraviti v življenje, da bodo postale realne za vse, potem je pomembno, kako te zadeve razumemo. Ali vsi razumemo enako. Hvala. Andrej Postema iz Nizozemske. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, dragi prijatelji. Po vseh teh eh, konferencah, ne le tukaj v Bruslu, ste veš, tudi v Luksemburgu, v Vilniusu in tako naprej, smo se ukvarjali eh, s pravili, ki so v igri v posameznih državah, članicah in sedaj je čas, da pogledamo na zadeve drugače. Evropska unija je v bistvu solidarna in optimistična institucija. Nismo jo temeljili na strahu ali krizi, niti na izhodu držav članic, ki so združene temeljili smo na sodelovanju, na napredku in iz tega so izhajale tudi zamisli o konferenci po členu 13. Danes se pogovarjamo o kakovosti javne porabe. Politiki, ki hočejo imeti denar za določene politične cilje, eh, se, si prizadevajo samo zato, da zvenijo pomembno, ne zanimajo pa jih učinki in koristnost teh projektov. Zato se moramo sedaj potruditi, da bomo zagotovili ne le legitimnost porabe, temveč tudi učinkovitost lete. In zato je to pomembno vprašanje in eh, še zlasti eh, gospe Valeri eh, Debol in predstavniku nizozemskega računskega sodnika zastavljam to vprašanje. Kakšne prakse potrebujemo za to, da bomo zagotovili, da bo javna poraba res učinkovita? v tem smislu, da bo dosegala svoje cilje in kako naj sprejmemo take prakse, ne le znotraj naših nacionalnih proračunskih postopkov, temveč tudi na ravni Evropske unije in naših skupnih proračunskih postopkov. Hvala lepa. Now, Mr, Hvala, gospod Dimitris Papadimulis iz Evropskega parlamenta. Izvolite, gospod podpredsednik ε, κινούνται προς μια κατεύθυνση αποδεκτή. Hvala lepa, kot je rekel gospod Dajzelblum, gremo pravzaprav v začrtani smeri. Vendar ta postopek ni zadosten, to je premalo in prepozno, če pogledamo, kakšne bi bile naše zmožnosti. Že nekaj let se pridružujemo nad pomankanjem preglednosti eh, In le nekaj ukrepov gre v pravo smer in to je tudi res. Drži, morali bi imeti več zaupanja v trge. Ampak še bolj bi nas eh, moralo zanimati zaupanje naših sodržavljanov glede funkcioniranja Evropske unije. Vidimo, da je vedno manj naložb na ložb, na evropski ravni, v Evropski uniji imamo manj zaposlovanja, več brezposelnosti, manj razvoja, potrebujemo več eh, socialne in teritorijalne kohezije, ampak še zlasti socialne. Zagotoviti moramo uravnotežen proračun, vendar vsekakor potrebujemo več naložb, več evra, več kohezijskih politik, več fiskalne harmonizacije. Tako da bomo končno lahko omejili in izničili davčna pribežališča. In sedaj ne potrebujemo 28 različnih politik za zmanjšanje zadožitev. Doslej smo oblikovali že nekaj uspešnih politik in ni treba, zdaj smo zelo revolucionarni in razmišljamo o tem, kaj novega izumiti za zvišanje popraševanja. Razmišljati moramo celovito, ne samo za kratkoročno obdobje, predvsem za dolgoročno, po letu 2017, kako zagotoviti ta napredek. In v tem zapletanju izgubljamo čas za sprejemanje pomembnih odločitev, ki jih potrebujemo sedaj. Hvala lepa, gospod Bokis iz eh, Latvijskega parlamenta. Esmu Latvijas parlament revīzijas komisijas loceklis. Mēs uzklausām. Lai vam povem, kako smo pri nas prisluhnili eh, vsem tem zadevam. Ravno kar smo obravnavali Eh, rezultate državne revizije glede uporabe eh, skladov in se odločajo o tem. Ampak ljudje so nezadovoljni. Čaka nas še dolg postopek eh, iskanja, odkrivanja krivcev. In tu gre za pomembne primere ko je šlo za poneverjanje pomembnih eh, sredstev in zato bi imel eh, vprašanje za gospoda Hendrika, ki prihaja z računskega sodišča na nizozemskem. Ali se vam ne zdi, da je to pomembna zadeva, na kateri bi morali delati, če naj izboljšamo izvajanje direktiv Evropske unije? Stanje po državah članicah je namreč zelo raznoliko in to je tudi treba upoštevati, posod pa so potrebne izboljšave. Hvala lepa. Gospod Kareš iz eh, francoskega parlamenta. Hvala lepa. Eh, vprašanje izvajanja Evropskega semestra je osrednje vprašanje tudi glede prihodnosti Evropskega območja in tudi nasploh Evropske unije. Nikoli nisem pravzaprav pomislil na to, da bi bila ustrezna rešitev v sankcijah in kaznovanju. Na ta način ne bomo imeli več Evrope in večjega občutka evropskosti, ampak kot vidimo, se zadeve le nekoliko izboljšujejo. Tudi predlogi komisije so k temu prispevali. Prav tako pa mislim, da je komisija tudi močno delala na eh, izboljšavi sodelovanja z nacionalnimi pristojnimi organi in zato je tudi prišlo do priporočil za posamezne države članice. Čeprav je politika ista, so priporočila lahko različna in upoštevajo nacionalno realnost do največje možne mere. In da, zato je pomemben tudi dialog eh, z Evropskim parlamentom in z nacionalnimi parlamenti ter mednacionalnimi parlamenti. E, ugotavljamo, da je preveč različnih postopkov nadzora, ki se izvajo drug, mimo drugega ali eden čez drugega. Potem imamo nek Skratka, nasprotujoča si priporočila in zahteve in mislim, da se je treba lotiti tega sistema postopkov, ki obstajajo sočasno in zmanjšujejo preglednost, tudi preglednost izvajanja priporočil, ki jih imamo pred seboj. Seveda bo treba še nadalje delati na samem koledarju, na časovnici sami. Glede uh, Francije lahko rečem, da glede priporočil eh, v zvezi s proračunom, eh, to obravnavamo bistveno pozneje, kot je v bistvu začela potekati proračunska razprava v parlamentu in mislim, da je treba te zadeve tudi uskladiti in bolje vnaprej načrtovati, ne pa da se samo odzivamo na situacije, tako kot nastajajo. Hvala lepa, to je res zelo pomembna ugotovitev. Alfred Sanj iz Evropskega parlamenta. Prvo vam že res, ker prejšnjega govori ga ni. Najlepša hvala. Res hvala, da ste nam omogočili razpravo o tem, kar je v bistvu sama srž obstajate konference po 13. členu. Res je pomembno, da oživljamo ta dialog med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti in če hočemo govoriti o koordinaciji politik in upravljanja gospodarstva, je to zelo pomembno. Imam tri uh, pripombe. Kot prvo, upravljanje uh, v evro, evropski skupini, ampak mislim, da to ni dovolj. Hvala vseeno za načeto temo, da lahko nadaljujemo z razpravo. No, in če naj uskladimo metode skupnosti eh, z uh, delovanjem skupine ob upoštevanju bilance in izteka pogajanj z Grčijo, uh, Tu imamo izhodišča za nekatere perspektive razvoja v prihodne, vendar zgolj kratkoročno. Eh, hvala tudi gospodu Kizvambriku za tisto, kar je rekel. Vse v dveh zadevah se strinjam, eh, ko je rekel, da gospodarski razvoj ne temelji samo na pravilih, se strinjam v celoti, ampak eh, ne moremo samo imeti sklopa pravil. Brez tega pa. Eh, bi tudi lahko padli v prepad, v katerem se ne bi znašli. Torej, hvala lepa. Uh, imeli smo na voljo uh, različna urodja, ki so enim ustrezala, drugim ne, in potem smo izumili postopke, uh, makroekonomske postopke, da smo zadeve bolj oelegantili. Skratka, postopkov je več kot dovolj. Ampak mislim, da je treba ustrajati na dveh pomembnih zadevah. Namreč na poročilu, ki smo ga tukaj tudi v tem parlamentu priporočili, tako gre za dve osnovni osi delovanja. Prvo, delovanje znotraj vrskega območja kjer se ciklusi še ne odvijajo, kot smo si to želeli načrtovali. Delovati moramo prociklično in posvečati posebno pozornost eh, naložbam, potem pa drugi predlog in sicer konvergenčni kodeks bi morali imeti z večletnim načrtovanjem, skupno z cilji, eh, ki izhajajo iz strategije. No, o tem sedaj ne bi mogla podrobne razlagati, ampak hotela sem samo upozoriti na ta pomembna vprašanja. Hvala lepa. Žal vam moram povedati, da moramo postati zelo strogi glede porabe časa za govor. Tako lepo prosim vse, ki boste še govorili, da upoštevate to. Gospod William Cash iz Združenega kraljestva je sedaj na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ali lahko rečem, da je seveda povsem drugače, če niste znotraj eh, evrskega območja, ampak eh, tudi mi doživljamo določene težave, kot je boj pred nami še referendum. In se torej ukvarjamo z nekoliko drugačno problematiko kot Evropska unija kot celota. No, hočem pa podati nekaj, kar mislim, da je zelo pomembno za to zadevo. Naprimer, ko se govori, da smo imeli nezadoste prilagoditvene mehanizme eh, glede absorpcijskih zmogljivosti in zmogljivosti absorpcije šokov nacionalne politike so se izkazale za nezadoste. Potem smo slišali, da, da institucije trpijo za demokratskim primanklajem. To je problem. In to, kar sem slišal danes in kar izhaja iz poročila petih predsednikov, je eh, močan premik v smislu eh, sistema nadzora in komandiranja. In mislim, da nisem prepričan, da je to najbolje. Že od 17. stoletja si prizadevamo za suverenost, ker gre ravno za vprašanje porabe in eh, obdavčitev, potem eh, pakt stabilnosti in eh, rasti. Najprej smo govorili o Nemčiji, zdaj se sprašujemo, kaj bo z Italijo in vsi ti problemi in težave kažejo na to, da velike, prihaja do velikega razkoraka med institucijami in državljani in da se te situacije preprosto ne da več obvladati. Nacionalni parlamenti se morajo nahajati v sami srčiki tega dogajanja in vplivati na reševanje, ki bo bliže našim sodržavljanom. In sedaj imamo ta pogajanja in kot je eh, rekel David Cameron, eh, Eh, je to predvsem stvar številnih nedoslednosti, ki smo jih bili doslej priča. Hvala, gospod eh, Paluras iz grškega parlamenta. Grki poznamo izrek, ki pravi, ali je obala napačna, ali pa mi na robe plujemo. In mislim, da je to pomembno vprašanje. To je vprašanje evrskega območja. Imamo torej pakt stabilnosti in rasti. To je vendar. Prisilni jopič, s katerim se je Grčija še predobro soočila. Sedaj se govori o Nemčiji in Italiji, to naj bi se uporabljalo tako ali drugače. Nekateri govorci so bili zelo navdušeni, pravijo, ni celek devet odstotka eh, je več eh, javne porabe. Ali bomo s tem premagali krizo? Tu samo nekaj kopiramo in prepisujemo iz eh, ugotovitev IMF-a, e ampak oni so se vedno motili doslej, če pogledamo, tudi v Grčiji, sami veste, kako tragična je situacija, ravno zaradi vseh teh ukrepov. Imamo revščino, brezposelnost in delavci nimajo več nikakršnih pravic. Še huje, naš dolg se je potrojil v zadnjih petih letih, ravno zaradi izvajanja teh zelo strogih ukrepov. In na, bodimo si na jasnem. Eno je imeti pametno upravljanje s krizo. Poglejmo, naprimer, združene države. Tam so imeli istočasno krizo kot Evropa. In vendarle imajo sedaj v zadnjih dveh in treh letih pomembno gospodarsko rast, oživljanje gospodarstva. In prosim, dovolite mi, naj zaključim svojo misel. Naj dokončam. Hočemo naložbe, več kot toliko ne morem povedati, hočemo pa strateške naložbe, ne samo govor o tem. Gospod Sobor za mačarsko službo, gospod Sobor, se upravičujem. Najlepša hvala, gospod predsedujoči nacionalni parlamenti so razvili različne prakse glede gospodarskega upravljanja. Pri nas na Mačarski imamo odbor za evropske zadeve, ki igra pri tem vodilno vlogo. In eh, oni tudi spremljajo najpomembnejše dogodke v zvezi z evropskim semestrom in tudi razpravljajo o pomembnih vprašanjih glede evropske koordinacije. Sestanki so odprti, in dostopni vsem, ki jih to zanima. Decembra lani smo se podrobno pogovarjali o dokumentu Evropske komisije in se tudi lotili rezultatov predhodnih petih evropskih semestrov. Naj vam povem, kakšno je evropsko stališče. Nasplošno se je Mačarska srednja s ključnimi prednostimi nalogami eh, letnega pregleda rasti in tudi mehanizma opozarjanja. Vendar menimo, da nekaj še manjka. In to so izjave o izvajanju uh, pomembnih nalog, ki so bile izvorne naloge Evropskega semestra. To je predvsem izvajanje strateških ciljev. Govorimo samo o teh zadevah, izvajamo pa neke poenostavljene uh, Eh, naloge, ki izhajajo iz tega in zelo poenostavljena priporočila. Tako da pravzaprav moramo okrepiti ravno ta občutek, da so ta priporočila pomembna za države same, ponotraniti te cilje. Pomembno pa je tudi, da imamo bolj realne cilje, ne pa da samo predpisujemo neka orodja in ukrepe države članice potrebujejo dovolj manevrskega prostora prostora, da se lahko soočajo z izvajanjem teh pravil v praksi. Uspešno izvajanje priporočil za posamezne države odvisno ravno tega. Naj zaključim s tem, da sem prepričana, da bomo letos imeli eh, prava priporočila, ki bodo res izražala stanje v mačarskem gospodarstvu. Hvala lepa, gospod Pos eh, iz nemškega Bundestaga. Ja. Ja, Hvala lepa, gospod predsedajoči, kolegice in kolegi. Nekaj me preseneča. <coughs> Namreč, zaenkrat še ni bilo omenjenega nekaj zelo pomembnega, nekaj, kar je povezano z našo konkurenčnostjo. Namreč, v preveliko državah je konkurenca ogrožena zaradi korupcije in zaradi drugih bremen. Mislim, da bi to morali izpostaviti, kajti Rešitev teh problemov je ključnega pomena, če želimo spet zagotoviti konkurenčnost in če želimo poskrbeti, da bomo spet dobili zaupanje davkoplačevalcev. To je ključnega pomena. O tem moramo govoriti danes dobodan. In s tem imam dejansko povezano tudi vprašanje. Gospod Dajseblum, nizozemsko predsedovanje ali morda nizozemska vlada, ali so razmislili o tem, kako bi lahko z lastnim zgledom vodili boj proti davčnim sodbom, naprimer, kajti nizozemci imajo posebna pravila na področju obdavčevanja in zanima me, ali obstajajo kakšni premiki v zvezi s tem, ali bo naprimer nizozemska vlada sprejela kakšne pobude za to, da bi prekinili strakso davčnega dumpinga. Hvala. Francesco Carriello. Hvala lepa, Francesco Carriello iz italijanskega parlamenta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Lahko vam spregovorim o italijanskih izkušnjah. Mi smo uvedli eh, uravnoteženi proračun eh, že z letom 2012, vendar praktično gledano se zadeve samo prelagajo. ampak eh, fiskalni svežen pravzaprav ne vodi k nekemu bistvenemu razvoju zadev v naši državi. To je objektivno dejstvo. In rad bi poudaril, da odločitev Evropske komisije pravzaprav še dodatno spodbuja demokratični deficit. In v tem parlamentu se o tem uh, pogovarjamo, na tem se dela tudi v nacionalnih parlamentih, ampak uh, če bomo imeli ustrezen organ za vrčevanje, uh, eh, potem menim, da se bo še dodatno omejilo gospodarsko rast in razvoj ne le v naši državi, temveč tudi v vsej Evropi. Vse te odločitve se sprejemajo, ne da bi se vprašalo eh, nacionalne parlamente za mnenje. Ponavadi dobimo kar servirane eh, že. Eh, pripravljene odločitve in se ne moremo o tem izreči. Menimo, da je treba dati tudi temu parlamentu večjo vlogo. Nacionalni parlamenti pa bi se morali odločati vsaj o metodah eh, dela in eh, imeti pravico izbirati, kako izvajati proračunski nadzor. Menim torej, da bi bilo treba veliko bolj v to delovanje vključiti nacionalne parlamente. Hvala lepa. Hvala tudi vam, sedaj pa Erik Varmej. Biče mister Kešmutek iz Iz belgijskega parlamenta. Da, hvala lepa. Žal se ne morem svijati. V, v belgijskem parlamentu imamo proračunsko razpravo razpravo in tisto, kar je komisija ugotavljala v zvezi z našim stanjem, eh, je zelo pomembno. Potem so se vodile proračunske razprave, vključno z mnenjem naše nacionalne banke in proračunskega odbora. Eh, Belgija se trenutno nahaja pri 2,9 odstotka, ampak naši dolgovi so višji in v nacionalnem parlamentu uh, se ugotavlja, da je bilo sklenih veliko različnih sporazumov in dogovorov uh, s komisijo. To pa pomeni, da moramo zadeve uravnotežiti do leta 2018, kateri drugi so si izpogajali kot rok 2019. Debata je zato zelo ostra in uh, mislim, da bomo morda uh, Eh, lahko zniževali proračunski primarkaj zgolj za eno stotek letno. Ne vem, upam, da bo morda bolje, ampak dogovori, ki so bili doseženi z Evropsko komisijo v kontekstu pakta stabilnosti in rasti, so zapleteni in jih je treba ljudem razložiti. Treba razložiti tudi, kako bo razporejena poraba in kako se financira tudi projekte za gospodarsko rast. Namreč eh, v tem izvajanju stalno zaostajamo. Veliko je različnih argumentov, ki bi jih lahko uporabili v razpravi, ampak Zanima me, ali komisija sploh upošteva to. In eh, ne vem, morda je treba zadeve eh, ponovno preučiti, pregledati realno stanje in potem zastaviti novo pot. Rita Miles, eh, finskega parlamenta. Pitaš, puhejostaja, Suomessa eduskunta. Hvala lepa. Na finskem. parlament dobro nadzoruje vlado, ko vlada pa sprejema odločitve. V, tudi v evropskem svetu. Ampak pri evropskem semestru gre za to, da je to vprašanje, ki ga še ne obvladamo dovolj dobro v finskem parlamentu in tudi državljani ne poznajo tega procesa nimajo lasništva nad njim, zato je zelo dobro, da slišimo vaše mnenje o tem, kako bi lahko razvili ta del. Za nas je zelo pomembno, da zagotovimo naslednje. Ko govorimo o skupnem gospodarstvu, ko odločamo o tem v Evropski uniji, morajo odločitve biti sprejete tudi v nacionalnih parlamentih. Nacionalni parlamenti pa bodo seveda prisluhnili nacionalnim socialnim partnerjem zato, da bodo pogledi državljanov preneseni tudi na evropsko raven. Zelo pomembno je, da ste omenili tudi poenostavitev procesov in časovnico, kajti tu je ključen element pri zagotavljanju, da bodo nacionalni parlamenti dejansko imeli besedo pri oblikovanju evropskega semestra. Zelo dobro je tudi, da smo omenili, da bi evropski semester lahko trajal toliko kot vladni mandat. V Evropi pa potrebujemo rast. S tem se strinjam, to je pa tudi moje vprašanje. Ko razmišljamo o EFSI, me zanima, kako bi to lahko bolje izkoristili za to, da bi nacionalne odločitve, ki jih sprejemamo, vodile do skupne evropske dodane vrednosti. Hvala. Anastasios Kuralis, grški parlament. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zagotavljamo postopke za dodatno integracijo v Evropski uniji. Imamo več mehanizmov, imamo tudi gospodarsko upravljanje. Vse to deluje in velik del nacionalne suverenosti v zvezi z gospodarskimi vprašanji je prenesen na evropsko raven. Neprestano tečejo pogajanja o proračunih in mehanizmi glede ekonomske in finančne stabilnosti. Vendar, mislim, da bi bilo dobro in pravilno, če rečemo, da ta sistem ni pregleden in v nekaterih primerjih tudi ni učinkovit. Imamo torej podobo gospodarstva v globoki krizi. Mislim, da je gospodarstvo tudi ranljivo na šoke iz mednarodnih trgov. Zaradi tega tudi ni zaupanja, davko je vedno več, socialna zaščita pa je padla. Pravila gospodarskega upravljanja, ki so nam usiljena, pa povečujejo centralno oblast. Ta model je torej propadal, pa še vedno se nadaljuje. Če določene vlade iščejo alternativne rešitve, potem evropske institucije pač dajejo prednost rešitvi, ki jo usiljujejo trgi. To pomeni, da propadli trgi usiljujejo propadle odločitve Evropi. Demokratični nadzor je pri tem zelo omejen. Nadzor izvoljenih predstavnikov v zvezi z gospodarskimi vprašanji je zelo šibak. Odločitve nacionalnih vlad in parlamentov se ne jemljajo resno. Trg je edini, ki zagotavlja merilo. Zato se ne upošteva želje državljanov. Vsak referendum o evropskih integracijah je treba ponoviti, če rezultat ni takšen, kot bi si želeli. Na Irskem, v Grčiji in tako naprej gospod Faulkner iz uh, zgornjega doma, gospa iz zgornjega doma britanskega parlamenta. Hvala lepa. Poskrbeti sem želela, da boste vedeli, da obstaja več mnen o tem, kaj si ljudje želijo v zvezi z Veliko Britanijo in vstopom in ohranitvijo Združenega kraljestva v EU. Sama sem z druge strani želim si zmago. Želela sem spregovoriti o tem, kaj je dejal gospodar Seblum o priporočilih za posamezne države. Mislim, da so predlogi dobri, priporočila bi morala trajati dlje časa in tako naprej. Vendar, socialni partnerji, socialni partnerji bi naj bili vključeni. Včeraj smo imeli razpravo o tem, ali naj bi kazalnike na semaforju razširili in tako naprej. No, zdi se mi, da gre to proti vašim željam v zvezi z priporočili za posamezne države. Torej, ali bodo nacionalne države same poskrbele za svoje, ali bodo parlamenti skrbeli za to, ali pa želite centralno oblast. Zdi se, da ste proti centralni oblasti. Torej, v parlamentu Združenega kraljestva se ne posvetujemo z socialnimi partnerji. Namesto tega imamo splošno posvetovanje, izvajamo presoje učinka, in izvaja se tudi lobbying. Po drugi strani pa imajo ljudje skoraj vsaki stopni možnost vplivanja na zakonodajni postopek. Zdi pa se mi, da če želite centralizirati vključenost centralnih partnerjev ali centralnih kazalnikov, da bi to bil korak v napačno smer. Časa nimam veliko, zato želim vprašati še nekaj. Ne vem, kdo bo odgovoril, ampak zanima me naslednje ali evroobmočje meni, da je sedaj pravi čas za to, da bi imeli zakladnico. To je bilo v poročilu štirih predsednikov, tega ni bilo v poročilu petih predsednikov, zdi pa se mi, da se to vedno znova ponavlja. Zelo zanimivo bi bilo, da bi slišali, čeprav nismo iz evroobmočja, ali menite, da bi potrebovali zakladnico ali ne. Hvala. Eh, Pavlo Pereira. Hvala, gospod Pavlo Pereira iz Portugalske. Good morning. Um, I would like to start saying that uh, Portugal is uh, doing. Hvala lepa. Portugalska upravlja svoje naloge tako na institucionalni kot tudi na politični ravni. Na institucionalni ravni smo oblikovali fiskalni svet, ta analizira fiskalna in makroekonomska uh, dejanja in projekcije, prav tako pa imamo skupino, ki sodeluje z uh, odborom za proračun in tudi analizira proračun na neodvisni ravni. Imamo ti dve instituciji. Proračunski premanjkljaj manjšamo, seveda pa nas čaka še nekaj težav. V prvem delu sem želel povedati, da ravnamo v skladu s pravili. To pa ne pomeni, da se strinjamo z upravljanjem na evropski ravni, ekonomskem in monetarnem upravljanjem seveda. Moje vprašanje je za gospoda Dajselbluma. Zanima me, ali pozna kakšno monetarno unijo na svetu, ki ni povezana z fiskalno unijo in bi lahko absorbirala asimetrične šoke v državah članicah. Če je vprašanje ne, kakor pričakujem, da bo, me zanima naslednje. Kakšne konkretne korake lahko evroskupina sprejme, zato da bi oblikovali to fiskalno unijo. Imamo proračun, ki znaša en odstotek BTP, 85 odstotkov evropskega proračuna je nediskrecijske narave, zato si ne moremo privoščiti niti tega, da bi denar porabili za begunce, zato ker je pač vse že naprej označeno za specifične namene tem modelom bomo težko prišli zelo daleč v smislu evra. Hvala. Mr. Alfred Sand. Alfred Sand. Hvala, gospod predsedujoči. Vsi govorimo o tem, da je treba zagotoviti več v, ulaganja v Evropi, zato da bi gospodarsko okrevanje zaživelo. Vedno znova nam govorijo, da se konsolidirajo javne proračune in da bi s tem lahko zagotovili rast. Renzi je zapisal, časniku La Republika, da se to ni zgodilo. Politike varčevanja niso zagotovile delovnih mest. Zgodilo se je nasprotno. Gospodarstvo, kot eh, je ZDA, kjer se niso posvečali varčevalnim organom, so zagotovili več rasti. V Evropi nimamo veliko rasti, rast pa je prišla zaradi nizke cene nafta, zaradi menjalnega tečaja in zaradi kvantitativnega sproščanja. Uspešno pa smo zagotovili več likvidnosti na mesto več naložb. To je morda prispevalo k inflacijskim silam in to tlači naložbe. Resnica je, da se bo to nadaljevalo v trenutnih okoliščinah. Zasebne naložbe bodo sledile javnim naložbam, javne naložbe pa zaostajajo. Javne naložbe pa torej zaostajajo in potrebujemo nove javne naložbe v infrastrukturo, v izobraževanje, v reindustrializacijo. Čeprav je to neke vrste antislogan, zagotoviti je treba tudi socialna področja, kot je naprimer zagotavljanje stanovanj. Javne naložbe pa prihajajo preveč počasi. Lani sem to že povedal in to ponavljam. Pravila delovanja Pakta za stabilnost in rast so kriva za to. Ne ločujejo med tem, da bi krčili in ulagali. Oboje je ponderirano enako, ko govorimo o primankljajih. Kaj to pomeni? Določena pravila, ki naj bi konsolidirala finance, dejansko silijo vlade, da vrčujejo še več. Zaključiti morate, hvala. Hvala, še dva lahko dobita besedo. To ni mogoče, ampak vsak dobi minuto. Francois, Mark Francois iz francoskega senata. Oui, no, thank you. Um, bonjour, je vous... Dobar dan, sem eno vprašanje sem hotel zastaviti glede usmeritev, ki izhajajo iz poročila petih predsednikov glede produktivnosti. Namreč v poročilu se omenja, da je Evropski svet sestavljen iz določenih postopkov, ki so omogočili zmaševanje določenih problemov, ki je vse rešiti eh, določene probleme, ampak eh, tu se mi zdi, eh, da smo nekoliko zanemarili vprašanje ustvarjanja posebnega odbora za konkurenčnost, ki bi lahko v bistvu bil eh, pandan nacionalnim organom za konkurenčnost eh, in eh, rast. Tako da ne vem, ali je res nujno vzpostaviti neko novo tehno strukturo, ali ne moramo sodelovati s tem, kar že imamo. Potem to, kar se govori, v poročilu o Belgiji in Nizozemski, ker se ugotavlja, da taki organi že obstajajo, nam lahko poveste kaj več o tem. Manuel Rodriguez. Manuel Rodriguez iz Portugalske. German. Eh, sobre as questões abordadas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želel sem le komentirati nekaj vprašanj v zvezi z fiskalnim paktom. obstajata dve velike omejitvi in sicer stopnja zmanjševanja strukturnega deficita in to se razlikuje po državo članicah. Govorimo o tem, da je treba zmanjšati javni dolg na manj kot 60 odstotkov. To je preprost izračun, ampak to pomeni, da zmanjšamo raven javnega dolga in to seveda pomeni, da se zmanjša tudi suvereno tveganje in tako je mogoče potem zagotoviti vlaganje v MSP-je. Zagotoviti je treba naložbe za te elemente. Zaenkrat obravnavamo torej samo eno od pravil v fiskalnem paktu, tisto bolj zahtevno, ampak obstaja tudi bolj neposredno pravilo, ki bi mu morali nameniti več pozornosti, še posebej, kar zadeva za države, ki imajo visoke stopnje dolga. Hvala. Hvala zdaj pa odgovori, jer vam naj problem. Hvala, Roberto. Zastavili ste mi veliko vprašanj, ne vem koliko časa ste mi namenili. Tri minute. Odlično. Dobro. Govorimo o prihodnem modelu upravljanja, o tem, kako smo to zastavili. Zaenkrat imamo kar stroga pravila, ki prihajajo iz centralne oblasti na države in države članice morajo ravnati v skladu s temi pravili. Pravila so morda dobra, morda so preveč kompleksna, narediti jih moramo bolj razumljiva in učinkovita za državljane. Tako pač trenutno je. Odgovornost za ključne odločitve v zvezi s proračunom in reformami, v zvezi s tem, kako sestavimo kolektivne sisteme, je še vedno v rokah držav članic. Zakaj želim to povedati? Zato, ker so nekateri poslanci dejali, da so problemi posledica pakta za rast in stabilnost. S tem se še vedno ne strinjam in s tem se ne bom strinjal. Številne težave v evroobmočju so posledica slabih nacionalnih politik zdaj nimamo časa za to, ampak na dvostranski ravni se bom z vami prepiral, kako dolgo boste želeli. Vi pa lahko pravite, seveda tudi drugo, da so pravila stroga, ampak gospod Hendrik se je pokazal, da se pravil ne spoštuje, sam bi rekel, da se ignorirajo do določene mere, ampak vsi gremo v pravo smer, zmanjšujejo se primankljaji, dolg se manjša, povečale so se naložbe. Zato sem morda mm, moli, malce bolj optimističen, kot bi dejal on. Ampak ta model, da se oziramo na pravila in puščamo državam članicam proste roke, ne deluje. No, druga možnost je, da vse centraliziramo. Lahko bi rekli, da jim odzamemo te odgovornosti in vse centraliziramo. Vendar, če govorimo o demokratični legitimnosti in javni podpori, mislim, da bi to bila prava avantura. Zakaj? Zato, ker če centraliziramo odgovornosti, govorimo tudi o prihodni zasnovi pokojninskih sistemov. O tem bi se odločalo tukaj v Bruslju. Prihodnja zasnova zdravstvenega zavarovanja, socialnega modela v različnih državah, ki se zelo razlikuje po državah članicah. Še vedno o tem bi se v prihodnosti odločalo v Bruslju. To je neizogibno, kajti to so odločitve, ki vplivajo na to, kako bodo gospodarstva delovala v prihodnosti in kako bodo naši proračuni trajnostni ali pa ne v prihodnosti. Ko pravite, da potrebujemo več centralizacije in ko pravite, da sistem, ki ga imamo sedaj, ne deluje, potem je treba vedeti, da so implikacije naslednje. Jaz nisem revolucionar, sem verjamem v postopno krepitev naše monetarne unije. Morda se lahko z menoj ne strinjate, ampak takšne pač moje mnenje. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da ne izgubimo podpore javnosti in da ne smemo preveč pristojnosti centralizirati. Če bi to storili, bi to lahko bilo slabo za celoten projekt. To je moje mnenje, zato menim, da so ti nacionalni odbori za konkurenco tako pomembni. Pravite, da imamo veliko organov in morda imate prav, ampak če je odgovornost na nacionalni ravni, potem pač želim, da si izmenjamo izkušnje, želim si, da bi postali boljši pri zasnovi in izvajanju reform. Da, zato bodo morali biti vključeni tudi socialni partnerji, ampak organizacija je odvisna od nacionalne ravni. Socialni dialog mora potekati na nacionalni ravni, da imamo veliko izkušenj v zvezi s tem na nizozemske imamo socialni ekonomski svet, imamo sindikate in tudi delodajalce, ki sodelujejo pri naših razpravah. Imamo tudi nekaj izkušenj z nacionalnimi organi za konkurenco, ki ima zelo, mimo grede, komunistično ime, imenuje se centralni biro za načrtovanje, vendar ta centralni biro nam svetuje, kako bi lahko zasnovali reforme na tak način, da bi lahko dosegli politične cilje če pripravimo slabe načrte, nam oni pač povedo, to so zelo slabi načrti. Škodilo vam bo na dolgi rok, škodilo vam bo na področju zaposlovanja, če storite to drugače, bo pristop boljši. Res je dobro, da to storimo zato, da ustrezno ocenimo politike. In ne pravim, da morate vsi slediti nizozemskemu primeru. Ne, Mislim, ne, da moramo postati boljši pri zasnovi strukturnih reform. Če želimo ohraniti socialni model Evrope, potem dejansko moramo biti boljši. Potrebujemo več rasti, potrebujemo boljše politike za to, da ohranimo tisto, kar je ključno. Naš kontinent je zelo bogat, države so bogate, socialni model je tudi dober, zato mislim, da bi morali ohraniti oboje. Torej, gospodarsko uspešnost in dober socialni model. Zdaj pa še eno specifično vprašanje. Zastavil ga je gospod Johim Pos. Gre za izogibanje davkom. Jaz sem zdaj predsednik Ekofina. Na dnevnem redu imamo predloge Evropske komisije. Pa še drugo vprašanje. Kaj bo nizozemska storila sama? Sam nisem tukaj kot nizozemski minister, ampak eh, zastavili ste mi to vprašanje, zato bom o tem spregovoril. Dobro. Z Nemčijo smo se pred drugimi evropskimi odločitvami dogovorili, da si bomo izmenili davčne odločbe. Rekli smo, v redu, vi lahko dobite naše davčne odločbe in naše eh, službe menijo, da bodo Nemci prav gotovo zelo zainteresirani o tem, kaj nemške družbe počnejo na nizozemskem uredu. Seveda imamo tudi davčne pogodbe na dvostranski ravni, To je bilo namenjeno predvsem temu, da ne bi bilo dvojnega obdavčevanja, seveda pa obravnavamo tudi vprašanje dvojnega neobdavčevanja. To je velik problem in jaz bom to priznal. Zato bomo spremenili svoje davčne pogodbe. Kot predsednik Ekofina si prizadevam za to, da bi v ta semester vključili politični dogovor s svetom o tem, kaj predlaga komisija. Zato potrebujem tudi vašo podporo v Nemčiji. Namreč, da bodo vse vlade sprejele celoten svežen, ne pa da začnejo iz svežnja pobirati tisto, kar jim je všeč. Potrebujete več časa, seveda, ampak časa ni. Upam, da nam bo uspelo v tem semestru, upam, da s podporo vaših vlad. Hvala. You, uh... Hvala lepa. Gospod Kers Hendrik, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči čisto profesionalno lahko povem, da sem zelo skromen, odgovoril bom samo na eno vprašanje in vam privačeval nekaj časa. Gre za vprašanje v zvezi s tem, kako bi zagotovili več eh, ozaveščenosti glede učinkovitosti javne porabe. Možnih je več odgovorov. Mislim, da bi morali razmisliti o tem, kakšne so slabe prakse porabe. Na nizozemskem, naprimer, se porabi na milijarde evrov, tako da jih občine porabijo za specifične cilje. Z vidika učinkovitosti je to slab sistem. Zakaj? Kajti občine želijo samo porabiti vse denare. Vprašanje pa je, kakšna je dodana vrednost, kako lahko zagotovimo več vrednosti za javnost z tega davkoplačevalskega denarja. To je na drugem mestu. Če želimo zagotoviti več ozaveščenosti v zvezi s tem, bi morali odpraviti takšne sisteme ali vsaj razmisliti o njih. Enako velja za nacionalno porabo proračuna EU. Nacionalne vlade, vseh 28 vlad so zainteresirane samo zato, da porabijo čim več denarja, ki ga lahko dobijo iz Evrope. Potem je veliko mavka, na to pa bi se morda lahko vprašal, kakšna je dodana vrednost za nacionalno javnost. To je vprašanje na, na nizozemskem in to je vprašanje tudi za vas. Morda bi bilo dobro, če bi razmislili v teh sistemih, morda bi bilo dobro, če bi po rabo na javni ravni izboljšali. In še drugič, in to vas bo dolgočasilo boljše obveščanje. Tako bo javnost bolje razumela, kako se porabljajo javna sredstva. V zadnjih letih, ko sem bil član odbora računskega sodišča na nizozemskem, se včasih prav sprašujem, kako je mogoče, da je tako malo informacij o porabi javnega denarja. Ne poznamo dodane vrednosti, ne poznamo družbenega učinka, javne porabe. Če tega ne poznamo, potem ne bomo izboljšali javnih programov. Če ni nekega učenja, če ni slabih ocen, potem rezultatov ne bo. Mislim, da obstaja veliko manevrskega prostora, da bi zadeve izboljšali v tem pogledu. Boljše informacije in seveda zato potrebujemo tudi javno dostopne podatke. Vključiti je treba podjetja, državljane in organizacije civilne družbe, zato da bodo izvedeli več o javni porabi. Tako bi lahko izboljšali učinkovitost javne porabe in to zelo hvala. Thank you, hvala, Valeri Rabo. Hvala lepa. Govoriti želimo o strukturnem deficitu. Nekaj vprašanj je bilo v zvezi s tem. Imam predlog za komisijo. Če bi na spletni strani za priporočila za posamezne države lahko dobili ključni kazalnik. Ključni kazalnik je strukturni primankljaj. In če bi lahko videli, kako to vpliva na rast in na naložbe, bi bilo super. Kajti vsi razumejo, kaj je rast, vsi razumejo, kaj je vpliv na rast. In če zmanjšamo strukturni primankljaj, naprimer za nič cela en odstotek ali nič cela dva odstotka, kaj to pomeni? Kaj to pomeni za gospodarsko rast za posamezne države? Kakšen je učinek na naložbe po posameznih državah? Zato, da bodo vsi razumeli, kakšne so posledice zmanjšanja strukturnega primankljaja. Mislim, da bi bilo to ključnega pomena. Zelo pomembno je, da razumemo, kaj se dogaja z upravljanjem javnih financ, še posebej, ko govorimo o strukturnem primankljaju. Drugi predlog je naslednji. Ko govorimo o javnih politikah in ko podajamo oceno tega, me zanima, kako bi to lahko povezali z agendo 2020 kako bomo razložili, da nekaj počnemo v Franciji, v Italiji, na nizozemskem, kako je to povezano z agendo 2020. Zagotoviti je treba tudi, da poskrbimo, da bo jasno, kakšna je dodana vrednost na področju zaposlovanja in gospodarske rasti. Ti dve zamisli bi lahko bili ključnega pomena. Ena zadeva upravo javnih financ, in druga zadeva izvajanje politik v naših državah. Zanimivo je torej videti, kako je to povezano z agendo 2020. Vsakeč, ko nekaj počnemo, ko govorimo o strukturnem deficitu, bi bilo dobro, če bi vedeli, kakšne so posledice na gospodarsko rast, kakšne so posledice na delovna mesta. Za vsakega bi bilo to jasno. Dobro bi bilo, če bi te informacije lahko dobili na zelo jasen način. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Tudi sam želim odgovoriti na vprašanje belgijskega parlamenta in s tem se bom obregnil ob splošen komentar gospoda Dajselbluma, da potrebujemo postopen pristop. S tem se strinjam, kaj te, če bomo gledali črno-belo, ne bomo prišli daleč. Finance, you, you are a finance minister. Finančni minister za evroobmočje bi bil smiseln, ne zato, da bi nadziral proračune iz Bruslja. To je nemogoče, kaj te pri zvezdnih državah je zadeva zastavljena drugače. To se ne bo zgodilo k malu. Zato moramo poskrbeti, da bo naš sistem deloval bolje. Sam menim naslednje. Po eni strani je trenutni sistem suboptimalen, to drži, po drugi strani pa ne drži, da ni učinkovit, kajti slišali smo, da vpliva na proračunsko politiko. Obstaja torej ta vrzel in postopek moramo izboljšati. Gre za ključno vprašanje, torej, kako bomo združili več lastništva in to je omenil tudi gospod Dajselblum, po drugi strani pa moramo poskrbeti, da ne bo prišlo do anarhije. Zagotoviti je treba okrepljeno koordinacijo in učinkovitost. Zato mislim, da bi naša pravila lahko šla v to smer, lahko bi se razvijala v to smer. S tem odgovarjam Belgiji v zvezi s komuniciranjem. Namreč, morda bi res lahko upoštevali izjemne okoliščine, ki niso pod nadzorom držav članic, naprimer begunska kriza. To je mogoče, tega pravila ne prepovedujejo. Seveda pa lahko upoštevamo tudi učinek strukturnih reform na srednjeročne cilje, obenem pa bi lahko sprejeli odločitev, da ne bomo upoštevali stopen sofinanciranja v izračunu strukturnega primankljaja. Veliko je omejitev, strinjam se, svet se je odločil, da bi to storili samo eno leto, s tem se ne strinjam, mislim, da obstaja možnost izboljšav. Seveda pa obstaja tudi možnost za to, da izboljšamo pakt za stabilnost in rast. Vloga strukturnih deficitov, da o tem smo govorili in ta vloga je res zelo pomembna, še posebej, ko govorimo o analizi njihove sestave. Tudi trenutna opredelitev je ključnega pomena. Metoda za potencial rasti je zelo pomembna. Včasih to vodi do rezultatov, ki niso popolnoma racionalni. Po tej formuli naj bi v Italiji zagotovili, da ne bo rasla. Tudi če raste za en odstotek, tudi če ne poveča nominalnega premankljaja v skladu s formulo, to pomeni, da je to strukturni premankljaj primankljaj, zato ker naj ne bi bilo rasti. Rezultat po tej formuli je, da če pride do rasti, potem kršimo pravila. Tako ne gre. Zadeve morajo biti bolj razumljive. Bolj moramo biti nominalni, bolj moramo razširiti mejnike in merila. Ne smemo se popolnoma odpovedati strukturni koncepciji, vendar, glede na to, kakšno je trenutno stanje, lahko zadeve še izboljšamo. Manevrski prostor obstaja in ustrezna kombinacija nacionalne in evropske odgovornosti je ključen element pri vsem skupaj. Zato je razprava bila zelo konkretna in učinkovita. Tako bi moralo biti tudi v prihodnosti. Hvala lepa, zdaj pa je beseda vaša. I think we have to stop praising each other and uh, mislim da je čas da nehamo hvaliti drug drugega hvala vam udeležencem te seje zelo smo posegli v odmor za kavo skleniti želim to sejo, vsaj ta del, časa nam je zmanjkalo, mislim, da smo spregovorili o ključnih vprašanjih in Vidimo se ob pol dvanajstih. Dobimo pa se v prostoru Jehudi Menuhin. Upam, da vas bo znal kdo tja pripeljati.